poročilo gospoda Ferberja trgi finančnih instrumentov in, in še eno njegovo poročilo trgi finančnih instrumentov, zloraba trga in poravnave vrednostnih papirjev. Tako je dajem besedo poročevalcu gospodu Ferberju. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Žal mi je, da pre... sveta ni tukaj, kaj ti želel sem jih pohvaliti, da nam je uspelo v zelo kratkem času doseči potrebno, potreben odlog. In eh, tako bom začel s kritiko komisije. Ko smo leta 2014, to bi vas že rad spomnil, aprila 2014 smo tukaj v tem um, parlamentu sprejemali MIFID in še drugo direktivo in smo bili mnenja, da smo tukaj sprejeli neke ključne točke regulacije finančnih trgov in smo, tu, smo tudi lahko s ponosom nastopili pred. Uh, voljivce in voljivke pred evropskimi volitvami. In obžalovanja vredno je, da sedaj manj kot eh, več kot dve leti kasneje moramo razpravljati o odlogu, o podaljšanju, da moramo vse skupaj odložiti še za eno leto predvsem zato, ker pristojni nadzorni organ ni bil v stanju si nabaviti ustrezno infrastrukturo in ker tudi komisija pri pripravi delegiranih pravnih aktov ni upoštevala časovnice, ki smo jo sprijeli v letu 2014. Lahko ugotovim, da če smo opravili katero nalogo v prejšnjem mandatnem obdobju, je bila to ta, da zagotovimo stabilnost finančnih trgov, zagotovimo varstvo potrošnikov pri dostopu do finančnih proizvodov, da poskrbimo za ureditev neurejenih področji za visokofrekvenčne ti trge in tam, kjer so ljudi drinjali v visoko špekulativne posle, smo morali vzpostaviti pravila, kar je bil seveda velik izziv. In to, da lahko vse skupaj začne veljati šele 3. januarja 2018, je zelo obžalovanja vredno. Po drugi strani pa moram tudi povedati, da smo, in tukaj mislim izredno parlament in svet, ki sta v zelo kratkem času in potrebovali smo bistveno manj časa, kot je potrebovala komisija za pripravo svojega predloga za preložitev, da opredelimo tudi tiste točke, ki jih ni uspelo opredeliti komisiji. In naredili smo še nekaj, česar v Evropi doslej ni bilo. In sicer smo vse probleme, ki smo jih ugotovili pri implementaciji, tudi popravili. Povedati moram, da ni tako, da bi evropski zakonodajalci pri vsakem svojem predlogu in zakonodajnem aktu, ki ga eh, sprijema, eh, lahko upošteva vse probleme pri implementaciji. Tako da ugotavljamo, da je treba tu in tam še kaj dodatno prilagoditi. In to nam je uspelo zato, ker. In tukaj se zahvaljujem vsem sodelovkam in sodelovcem, ki so sodelovali kot poročevalci v Senci, ker smo se torej vsi osredotočili na tiste ključne točke, ki jih je bilo treba eh, prilagajati. To se pravi, da se nismo lotili te zakonodaje z eh, celo kupico vprašanj. Svet pa je prav tako pokazal potrebno fleksibilnost nizozemsko predsedstvo. Nam je šlo na roko, tako da smo se lahko dogovorili v zelo kratkem času. To so plusi poskušali smo prilagoditi še eh, tiste probleme, ki smo jih eh, odkrili, ne da bi jih morali vključevati v nove zakonodajne akte. To bi lahko bil model za prihodno zakonodajo, ki jo bomo sprejemali. Včasih je treba naknadno še kaj popraviti. In to se da narediti zelo hitro. Komisijo bi resnično prosil, da čim prej dobimo ustrezne tehnične standarde, tako da bodo trgi natančno vedeli, kaj jih čaka, tako da bodo lahko uh, eh, spostavili in prilagodili svoje sisteme. Želimo si stabilne finančne trge, želimo si finančne trge, ki so si zaslužili zaupanje investitorjev in preprečiti ekscese v prihodnosti. To je naša skupna naloga in zato se moramo zauzemati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ferber. Zdaj pa gospod komisar, beseda je vaša. Gospod eh, predsednik, hvala lepa. Veselje mi je, da imam priložnost, da z vami razpravljam o Amadmajk Mifidu 2. E, to je bilo trdo upravljeno delo v Evropskem parlamentu in svetu, tako da smo dobili dogovor pred julijem. Še posebej sem hvaležen gospodu Ferberju in poročevalcem Senci za ta dosje, da so se zadeve lotili v tako visokem e, tempu in očinkovito. Strinjam se z gospodom Ferberjem, da je ta svežen ključni del naših finančnih reform za izboljšanje transparentnosti finančnih eh, trgov in izboljšanje preglednosti finančnih trgov. To eh, ustreza dogovoru G20 iz Pittsburgha, da zagotovimo boljše delovanje eh, trgov, finančnih trgov za blago tako da bodo ti trgi postali bolj stabilni in da tudi povečamo zaščito vlagateljev. Ne samo s tem, da zagotovimo, da vlagatelji dobijo pravilne informacije, temveč da tudi uvedemo boljša pravila za preprečevanje konfliktov. Dogovorili smo se torej za cilj in če ta cilj želimo doseči, potrebujemo zakonodajo, ki bomo tudi ustrezno izvajali z pravno gotovostjo, ki ne bo vplivala, negativno vplivala na trge, ki ne bo preprečevala vlaganja in investicije širšega gospodarstva, hkrati pa moramo upravljati z tveganjem. To bo seveda zelo ambiciozna reforma, zahteva podatke iz različnih trgovalnih mest od 15 milijonov finančnih instrumentov, ki so na trgu. Če si pogledamo obseg tega problema in kompleksnost eh, eh, informacijskih sistemov, ki jih potrebujemo, je pravilna ocena, po mojem mnenju, da potrebujemo več časa, da zadevo pravilno oblikujemo. Ne, da bi s tem spodkopali obstoječi okvir, temveč, da bi zagotovili, da bo dobro deloval, ko bo začel veljati. Če torej podaljšamo začetek veljavnosti MIFID-a 2 do januarja 2018, je to pozitivno. Zato sem hvaležen Evropskemu parlamentu in odboru EKON za izraženo podporo. Mislim, da je to eh, samo pametno. Tako kot gospod Ferber me veseli, da se nam je uspelo izogniti lotevanja ključnih vidikov eh, svežnja, za katerega smo se dogovorili. Smo se pa lahko dogovorili za manjše tehnične popravke, ki izboljšujejo kakovost eh, pravil. Nadaljne razjasnitev zahtev glede paketnih poslov je vprašanje, ki ga je sprožila ESMA v parlamentu eh, in tudi amadma Evropskega parlamenta, mislim, da tukaj zagotavlja ustrezno ravnoteže, zagotavlja, eh, da še vedno uporabljamo režim predhodnega trgovanja, ne da bi s tem eh, dodatno obremenjevali tam, kjer to ni potrebno. S tem iz, lahko izzamemo tudi SFT-je in sicer finančne instrumente zavarovane za oziroma zavarovane z finančnimi instrumenti. To bo izključeno in s tem bomo tudi izboljšali transparentnost In če bi tukaj ustrajali, bi, ne bi povzročali večje transparentnosti, temveč samo dodajali dodatna bremena. Zagotoviti moramo, da ne finančna podjeta ne bodo sodila v področju uporabe MIFID-a 2 in zahtev po kapitalu in ter upravnih zastev. Trdo delamo za to, da bi sprijeli čim več ukrepov na drugi ravni do junija in se popolnoma strinjam s gospodom Ferberjem, da moramo tukaj hitro napredovati. ISMO, torej Evropske organe za vrednostne papirje in trge, smo eh, zaprosili, da poskrbi za aspekte, ki jih je izpostavil Evropski parlament. Mislim, da bi s temi okrepi lahko MIFID 2 postala bolj učinkovita. In sicer do 3. julija 2017 je treba izpolniti zakonodajne obveznosti, eh, gospodarstvo pa jih mora začeti uporabljati do 3. januarja 2018. S tem bomo zagotovili tekočo implementacijo te zakonodaje in zagotovili večjo transparentnost, večjo varstvo potrošnikov in večjo učinkovitost na trge finančnih instrumentov v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar Hil. Zdaj pa k predstavniku politične skupine v imenu LS, gospod Karas, izvolite. Gospod poročevalec, gospod komisar, gospod in gospodje, ne želimo samo, ampak nujno potrebujemo stabilne finančne trge, kar smo že slišali, kajti stabilni finančni trgi so osnovni pogoj za ponovno pridobitev zaupanja v finančne trge strani javnosti in naših strank. Pogoj za stabilnost finančnih trgov je regulacija tam, kjer je to potrebno, je več eh, transparentnosti in več nadzora. Pri novi ureditvi pri MIFID-u 2 in eh, varstvu vlagateljev smo zasledovali cilj Evropskega parlamenta, to je večje eh, varstvo vlagateljev vlagateljev, kar lahko zagotovimo samo, če imamo za to na voljo tehnične pogoje. In teh tehničnih okvirnih pogojev nismo imeli na voljo. Poročevalec je upozoril na to, da imamo na eni strani vrzel pri nadzoru, po drugi strani pa komisija ni ustrezno predlagala delegiranih aktov. In zato je parlament izkoristil čas po Eh, vložitvi tega predloga, da smo ustrezno pregledili zadeve, na to je pozoril poročevalec in eh, moramo biti hvaležni, da je izkoristil ta dodatni čas z eh, svetom. Zato, da odpravimo odkrite napake. In čeprav smo izkoristili ta čas in čeprav smo zdaj popravili probleme z implementacijo in sanirali zakonodajo, smo vendarle potrebovali podaljšek če ostanem v terminologiji, nogometa. In tudi v času tega podaljška so roki zelo tesni. In eh, tisti, ki bodo zdaj postali ležerni, se bodo potem spodili s hudim glavobolom. Zato je treba ta čas izkoristiti in sanacijo projekta, zato da bomo dobili stabilnejše finančne trge od novega obdobja, ki bo napočilo od 3. januarja 2018 naprej. Karas, Gospod Karas, modri karton za vas. Gospod Karas, modri karton. There is a blue card for you.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 Vendar pa kaj lahko naredi Evropska unija, če centralna banka določene države članice ne upošteva teh pravil in ne izvaja nadzora? To se namreč eh, dogaja v primeru Mačarske eh, nacionalne banke. Gospod Karas, gospod predsednik, kot veste, so nacionalne banke neodvisne. nadzoruje jih eh, nacionalni parlamenti in nacionalna javnost. V Evropski uniji je to Evropski parlament. Če se torej pojavijo problemi, se o njih javno razpravlja in rešuje v okviru zakon zakonskih eh, možnosti in pristojnosti. Preden Preden dam besedo gospe Doc, vas moramo obvestiti, da moramo s to razpravo zaključiti do 12.30, eh, kajti takrat bomo pričeli z glasovanjem. Torej prosim, da spoštujete čas za govor. V nasprotnem primeru ne bom mogel dopustiti niti modrega kartona, niti proste razprave. Besedo dobi gospa Doc v imenu socialistov in demokratov. Thank you, President. Colleague... Hvala, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, od vseh zakonodajnih aktov od leta 2008, ko je bila finančna kriza, je sta direktiva in uh, Uredba o finančnih trgih je eh, dva najpomembnejša zakonodajna akta. Kot je gospod Ferber povedal, eh, gre za zelo ambiciozno zakonodajo v svojem obsegu. Trg bi naj bi postali bolj transparentni, eh, zagotovili naj bi boljše varstvo potrošnikov, uredili visokofrekvenčno trgovanje in trgovanje z blagom, kot je, pre, kot je hrana in gorivo. Ceno namreč za finančno krizo so plačali državljani Evropske unije. Vendar pa je eh, ta eh, obseg eh, problematičen za nadzorne organe, ki morajo vzpostaviti ustrezno infrastrukturo, da bi zagotavljali izvajanje MIFID-2 od 3. januarja 2018 kar me je razočaralo. Boljše bi bilo, po mojem mnenju, če bi Evropski parlament bistveno prej zaznal ta problem. Z novim režimom pa je pomembno, da zadeve naredimo tako, da bodo delovale. Zato se strinjam z podaljšanjem roka za 12 mesecev. Vendar pa to ni vabilo ESMI ali Evropski komisiji ali eh, finančni industriji, da si odahne in ne naredi nič. 12 eh, mesecev je minimal eh, na preložitev, ki jo nujno potrebujemo. Če je temu tako, je treba narediti vse, da bo do 3. januarja 2018 eh, vse urejeno tako, da moramo jasno povedati, da ne bo nadaljnega predstavljanja rokov. Zahvaljujem se poročevalcem in vsem poročevalcem Senci, ki so zelo dobro sodelovali oziroma smo sodelovali. Tako smo pripravili za jasno sporočilo Evropskega parlamenta tega, kaj pričakujemo od ESME in od komisije v teh dodatnih 12 eh, mesecih. Prvo, pričakujemo eh, redna poročila o napredku. Eh, natančno hočemo vedeti, kako se ta podaljšek uporablja za izboljšanje MIFID-a 2, ki bo začel veljati čez nekaj let. Prav tako izražamo pomislek glede sekundarne zakonodaje obstaja v okviru eh, MIFID-a. V zadnjih dveh letih smo jasno povedali, kakšne so tudi pomisleki, če se ne bodo odražali v novi zakonodaji, potem bomo morali zavrniti eh, to, kar smo odobrili. Zame je okvir na eh, drugi ravni trg finančnih instrumentov za blago. To so trgi, ki so poskrbeli za hudo povišanje uh, stroškov oziroma cene uh, živil in takšne špekulacije moramo ostaviti. Zato moramo zagotoviti, da uh, omejimo deleže, ki jih lahko ima vsak vlagatelj v določenem času uh, v lasti. Te omejitve moramo imeti določene čim nižje, tako da zagotovimo ustrezno stabilnost finančnih trgov. Veselilo me je, da je komisija to omaknila. Vendar pa komisija ni upoštevala vseh pomislekov, ki jih je izrazil parlament, tako da bomo skrbno spremljali, da bodo to naredili v komisiji, dokler eh, ne pride čas za sprejem ali zavrnitev. Tudi ESMI smo prisluhnili glede implementacije. Zdaj pa moramo zagotoviti, da bojo prisluhnili tudi nam, ko bodo, bomo pripravljali sekundarno zakonodajo. Gospod Ödzök za EKR. Gospod eh, predsednik, gospe in gospodje, namen tega poročila je, da priložimo začetek izvajanja eh, direktive, nove direktive MIFID, ki se spreminja. To je zelo zapleteno področje in podatki, ki Eh, ki se morajo zbrati, so prav tako zelo kompleksni. Seveda potrebujemo strezne infrastrukturne okvirne pogoje, ki so potrebni za izvajanje. Zato industrija in organ, pristojni organi potrebujejo teh dodatnih 12 mesecev. Tukaj gre za več faz postopka. V fazi preverjanja in testiranja bomo ugotovili eh, marsikaj. Do julija pa ne bomo imeli vseh informacij, potem pa moramo zagotoviti, da bo vse delovalo dobro. V imenu Alde, gospa Van Nuvenarjuh, ojcen. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se prisrčno zahvalila poročevalcu Ferberju za izjemno konstruktivni način pri pripravi poročila. Eh, hvaležna sem mu tudi za to, da je ostal pri jasnih stališčih v težkih pogajanjih, ki so prav dolgo eh, trajala. Tukaj imamo velike posledice za potrošnike, za industrijo, eh, za vse, ki morajo to zakonodajo izvajati. Seveda je treba tukaj najti ostrezen no, ravnotežje, želimo si eh, dober trg dela, več delovnih mest, vse to lahko s tem podpremo, pri čemer mora svojo nalogo opraviti tudi finančni sektor. Naša naloga je zato omogočiti lažje je financiranje, zato pa potrebujemo srednje denarne tokove, komisija pa mora pripraviti boljšo zakonodajo. To je tudi cilj eh, komisije, kot je eh, povedal podpredsednik Timmermans. Ampak eh, pri eh, uredbi in direktivi o finančnih trgih gre za zelo kompleksna področja. Mi tukaj pa zastopamo evropske državljane in potrošnike, ki si želijo eh, dobre informacije o finančnih proizvodi za sprejemanje odločitev o vlaganjih. Želijo si, da vse teče zelo gladko. In kako te različne interese uskladiti, to je zelo težavno, to je bil pravi boj in zato prihaja tudi do zamikov. Kar je pomembno, je sprejeti ustrezno zakonodajo, ki jo bo moč tudi dobro izvajati. Predvsem to prej kot hiteti. Vse skupaj lahko tudi vpliva na eh, finančne trge, zato podpiramo eh, ta podaljšek, eh, preložitev roka za izvajanje, vendar pa je treba ta čas izkoristiti, da bodo pravila bolje izvajana. Še vedno pa imamo težave glede raziskav in vprašanja, kaj sploh so raziskave. To je osrednje vprašanje, za katerega bo treba najti dobre rešitve. Zadeve bo treba bolj jasno opredeliti, gre namreč za odločilna pravila, ne gre za to, da eh, ljudem ponudimo mm, nepotrebne informacije, gre za to, da potrošniki dobijo informacije, ki so pomembne, ne informacije o nekih transakcijah, s katerimi se nikoli ne bodo ukvarjali, temveč relevantne informacije o vlaganjih, ki so za njih eh, zanimiva ni vse eh, neke vredno, vsega, kar je neke vredno, pa tudi ni moč meriti. To je dejstvo, pri čemer moramo uporabiti zdravo pamet. Zato je še posebej pomembno, da ohranimo dobre stike z organizacijami za varstvo potrošnikov, pa tudi z finančno industrijo. Potrebujemo pravila, ki bodo resnično delovala, ki bodo eh, ponudila dovolj informacij potrošnikov in s tem ne bodo preveč eh, obremenila industrijo financ. Gospod Demazi za Guengel. Gospod predsednik, kratko in jedrnato, skoraj eno desetletje po finančni krizi pravile za finančne trge še vedno niso ustrezno izvajanja. S tisnenimi zobmi je naša politična skupina podprla preložitev rokov vendar pa pod pritiskom eh, finančnih lobijev ta pravila spet zvodenijo. Kljub eh, večkratnim eh, protestom Evropskega parlamenta pri ESMI in Evropski komisiji še vedno ne upoštevajo zahteve Evropskega parlamenta, tako da ne upoštevajo njih na trgu in več kot ena tretjina celotnega volumna ni pod nadzorom, s tem smo za ZDA, kar zadeva eh, postavke omejitev trgovanja. Zato imamo že položeno seme za naslednjo krizo, ki bo izbruhnila v Evropi. Hvala lepa v imenu zelenih. Gospod Filip Lambec. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Devet let je minilo od začetka finančne krize še zmeraj pa v Evropski uniji finančni trg znaša desetkrat več kot pa realno gospodarstvo, torej je desetkrat večji od realnega gospodarstva. Torej za en dejanski dolar imamo deset dolarjev špekulacij. Torej gre za popolno nesorazmerje z realnim gospodarstvom. Vsakodnevno prihaja tudi do špekulacij eh, z naravnimi veri, še prav posebej pa z živili. Februarja 2014 eh, je bilo eh, sprejeto besedilo, ki naj bi stopilo v veljavo leta 2017, ampak nismo pripravljeni, da bi ta zakonodaja stopila v veljavo čez približno šest mesecev. Torej, kaj nam bo pomagalo še eno leto? To kaže, kako slabo pripravljeni smo. E, to kaže, kako ne upoštevamo zakonodajo in e, kako lajično se, e, kako lakonično se obnašamo. Torej, zaradi zaplestenosti besedila naj bi čakali še eno leto. Lahko uh, bi uh, rekli, da nam bo to leto, pet, uh, to leto več zagotovilo večjo profesionalnost, ampak to pomeni še eno leto špekulacij. Zaradi te dodatne prestavitve bo to besedilo še omiljeno in to pomeni, da eh, bo špekulacije še težje ovirati. Torej, te, eh, ta zamuda se uporablja za to, da eh, se ušibi besedilo, ki že tako ali tako ni dobro. Ne želimo te predstavitve zaradi tega, kar se dogaja za tem besedilom. Najlepša hvala. V imenu skupine EFDD dobi besedo gospod Vali. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz razumem, da je izjemno zapleta, zapleteno eh, poskušati urediti finančne trge, ampak eh, predvsej časa si jemljemo za to, da bi jih uredili in tega časa eh, naši državljani v tem trenutku nimajo finančni eh, trgi so se le ukrepili eh, zaradi finančne krize leta 2008-2009 in sicer zaradi tega, ker smo še ukrepili te prakse, ki jih je navedel kolega eh, Lambert. Evropska komisija eh, je pripravila predlog eh, Evropske kapitalske unije eh, namesto, eh, da bi poskrbela za večjo usklajenost finančnih trgov in pa realnega gospodarstva. Eh, ta Evropa, Evropa Junkarja, pogosto zagovarja močne interese bank, eh, zanemarja pa interese evropskih državljanov. Kar pa zadeva ta predlog za predstavitev, eh, tega ne moremo sprejeti, to smo že povedali. Kajti zaradi tega prihaja do dodatnih sprememb besedila, kot je dejal kolega iz skupine zelenih in to bo še ukrepilo položaj bank in pa finančnih inštitucij. Zaradi tega eh, bo eh, zahtevane manj preglednosti za eh, izvedene finančne instrumente. Tukaj gre za instrumente, ki lahko kasneje povzročijo stroške za banke in zaradi tega bi morala biti zagotovljena čim večja preglednost. Banke eh, so eh, namreč sistemske finančne inštitucije in ko potrebujejo pomoč, potrkajo na vrata države in s tem na vrata davkoplačevalcev. Eh, vlade so za nekatere skupine tukaj tudi, mi pa ne. odgovorni potem eh, ne prevzamejo eh, svojega dela odgovornosti, ampak se preprosto obrnejo na državo. Potrebno je poskrbeti za ustrezno zakonodajo, ampak strinjam se s komisarjem, da bo to zelo težko doseči. Najlepša hvala. V imenu skupine ENF, Barbara Kapel. Hvala lepa, gospod eh, predsednik komisar Hill. Danes smo se dogovorili, da bo reforma trga vrednostnih papirjev, to torej regulacija, finančnih eh, trgov priložena za eno leto. To je seveda dobro, čeprav se strinjam z kritiko poročevalca, da to ne sme biti eh, blankoček za komisijo, da bo zadeve samo prelagala v nedogled. V naslednjem letu se mora finančna industrija pripraviti na izvajanje. Eno leto ne bo dovolj in seveda moramo potegniti prave zaključke iz krize 2008 in upoštevati hiter razvoj na področju vrednostnih papirjev. Naš cilj je zagotoviti večjo transparentnost in zagotoviti boljšo varstvo potrošnikov. Zato morajo investicijska podjetja in bančna podjetja, pripraviti boljše informacije za vlagatelje. Zavarovalne posle pa morajo zavarovati z vlastnim premoženjem. Treba je omejiti tudi špekulativne eh, posle z vlagatelje izvedenimi finančnimi instrumenti, eh, tudi kar zadeva blago za sorovine, kjer je treba zagotoviti omejitev 20 eh, ali 30 odstotkov eh, živil ali goril. Surovine niso namenjene za to vrstno financiranje in tukaj moramo urediti področje deregulacije. Na tem področju bi lahko pripeljala do eh, povišanja cen in eh, probleme z regulacijo. Gospod Fontulis je naslednji. Hvala lepa. Gospod predsednik, mislim, da se bodo vsi strinjali, da tako kot eh, drugot, tudi finančni trgi potrebujejo boljšo regulacijo za vse, ki pri tem sodelujejo. Države članice Evropske unije morajo zagotoviti ustrezne garancije v eh, najboljšem interesu vseh. Dejstvo je, da imamo vrzeli v zakonodaji, ki jih je treba popraviti gre pa za popravke v času brezposelnosti, kar eh, vpliva na mnoge državljane. Ljudje pričakujejo od Evropske unije in eh, njenih institucij, da bo reševala njihove probleme. Mislim, da se to ne eh, dogaja. Mislim, da bi se morali posvetili hudim problemom običajnih državljanov z ciljanimi ukrepi. In seveda moramo izboljšati varstvo vlagateljev. Ljudje v Evropi pa od nas pričakujejo, da bomo reševali njihove vsakodnevne probleme in potem bodo merili naša dejanja, kako smo delovali v interesu ljudi. Gospod Kristus. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Mislim, da je ključnega pomena, da omogočimo priložitev tega eh, roka zaradi potrebnih eh, priprav. Dejstvo pa je tudi, da ne gremo v štric z hitrim razvojem finančnih trgov. Finančna kriza 2008 je Evropsko unijo močno prizadela in z sociopolitičnimi učinki te krize je prišlo do spremembe razmišljanja in ciljev tudi Evropskega parlamenta. Zato moramo spostaviti ustrezna pravila, da bi preprečili možnost, ponovne finančne krize. Primere vidimo drugot na kitajskem, v bančnih sistemih je na jugu Evrope, kjer imajo, eh, tudi, banke imajo tudi težave z negativnimi obrestnimi eh, merami. Težave prihajajo iz ZDA in eh, Združenega kraljestva, iz teh velikih finančnih centrov zaradi razvoja dogodka vse okrog nas. Zdaj potrebujemo neko prehodno zaščito, premakniti se moramo namreč z mrtvega mesta. Hvala lepa, gospod Grapini, ne morem vam omogočiti modrega kartona, ker moramo končati do 12.30. Močno zamujamo in eh, mogoče ne bomo mogli niti zaključiti do 12.30. Eh, torej ne bom več sprejemal modrega kartona. Besedo pa dobi gospod Gualtjari. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Današnje glasovanje pomeni uspešen zaključek eh, pomembnega eh, postopka ureditve finančnih eh, trgov Evropske unije. MIFID in MIFIR eh, sta pri tem eh, temeljna stebra. Evropski parlament in Evropski svet sta dosegla zelo pomemben sporazum, eh, za katerim eh, bomo lahko zagotovili stabilnost in gotovost eh, na finančnih trgih in uh, sprejemam predlog uh, Evropske uh, komisije, da uh, bi za eno leto prestavili izvajanje uh, tega svežnja, kajti na ta način bodo lahko spostavljeni ustrezni informacijski sistemi za zbiranje informacij, uh, ki bodo zahtevane v skladu z novim sistemom. Potrebno je pohiteti za hitro in učinkovito izvajanje, zahvaljujoč pobudi Evropskega parlamenta in pa uh, poročevalca, časa eh, je eh, bila eh, ta razprava tudi priložnost za vložitev predlogov sprememb na MIFID in MIFR. Na ta način želimo zagotoviti učinkovitejši pravni okvir. Kolega Lamberca pa vabim, da si besedila prebere na mesto, da podaja polemične izjave ki se mi zdijo povsem eh, neustrezne, eh, če eh, si ogledaš dejansko besedilo, kajti na ta način bo zakonodaja pravzaprav ostrožja. Poleg tega so določena področja pokrita že v direktivi o finančnih transakcijah. Gre za vzpostavitev uh, enotnega uh, trga, uh, za, za okrožitev tega trga uh, in zato potrebujemo tudi enotnost na finančnih uh, trgih in enotno zakonodajo. Evropsko komisijo pozivamo, da uh, čimprej uh, pripravi predlog na uh, drugi ravni in da se uh, začne ta zakonodaja izjaviti, izvajati z 1. januarjem 2018. Gospod Messerschmidt. Hvala lepa. Ta predlog je nepotrebno poseganje v urejanje naših eh, investicijskih trgov. No, mi bomo ta predlog podprli. Menimo, da je nujno omejiti visokofrekvenčno trgovanje, kajti to je povzročilo hude motnje na trgu, prav tako pa moramo omejiti eh, trgovanje z izvedbenimi inštrumenti za prehrano. Izvedbeni inštrumenti, za, eh, ki so vezani na surovine, so najprej bili eh, so najprej koristili kmetom, potem pa je to vodilo v hude špekulacije, ki so škodovale predvsem tretjim državam. Dobro je, da smo sedaj dobili zakonodajo, s katero bo finančni trg postal bolj pravičen in bo bolje deloval. Besedo dobi gospa Matijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Deset let po začetku finančne krize je prav gotovo napočil trenutek, da uh, preidemo od besed k dejanjem. Uh, razprava, ki je potekala s komisarjem, je upravičena, ampak eh, vseeno se finančne špekulacije nadaljujejo. V zadnjih desetih letih ni prišlo do nobenih večjih sprememb. 50 eh, milijonov finančnih instrumentov obstaja. To je zelo zapleteno. Zato potrebujemo zakonodajo. Ampak zdi se, da se tukaj uporabljata dva ukrepa. Dejansko so morali državljani plačevati za finančno krizo, čeprav je niso povzročili, nič pa se ni spremenilo za finančne institucije, veliko je izjem za razno razne inštrumente in to, kar sedaj potrebujemo, je dobra zakonodaja, učinkovita zakonodaja. Če tega ne bomo imeli, nam bodo finančne institucije vzele demokracijo za, ta, za talca in tega ne moremo dovoliti v integraciji, potrebujemo več demokracije in več regulacije. Kolega Baj. Eh, direktiva MIFID želi bankam preprečiti, da bi prodajale karkoli, komorkoli, eh, torej eh, preprečiti želi prodajo visoko tveganih instrumentov ranljivim strankam. Leta 2018 naj bi ta zakonodaja stopila v veljavo, torej deset let po finančni krizi. To zagotavlja dodaten eh, čas eh, bankam, eh, ki so povzročile negotovost na finančnih trgih in pri podjetjih. Potrebno je zagotoviti učinkovit nadzor na finančnih trgih. To predstavitvijo pa le zagotavljamo velikim bankam, da bodo lahko še naprej izkoriščale pravne vrzeli kako eh, se lahko eh, komisija bori eh, proti neproglednosti bank. Gre zgolj za prazne besede in velike izjave, v resnici pa ne počnete prav ničesar, da bi preprečili finančne špekulacije. Gospod Tomc. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči žal mi je seveda da do realizacije direktive ne bo prišlo v začetku naslednjega leta tako kot je bilo sicer predvideno vendar pa se strinjam da če bo s tem omogočena večja zaščita potrošnikov potem je tudi to podaljšanje utemeljeno. pretekla finančna kriza ki nas je veliko naučila je pokazala seveda tudi veliko šibkih točk večnacionalnega gospodarskega okvirja poleg odprave teh šibkih točk pa moramo poskrbeti tudi za odpravo tržnih ovir in za odpravo diskriminatornih praks. ko se jih bomo enkrat znebili bomo dosegli tudi večjo zaščito naših potrošnikov in seveda tudi večjo učinkovitost finančnih trgov. strinjam se da moramo vzpostaviti bolj zanesljive in učinkovite tržne strukture in seveda nujen je tudi večji nadzor in večja pristojnost nad temi trgi vse to seveda v smeri in v luči večje zaščite potrošnikov. esma mora skupaj s pristojnimi nacionalnimi organi vzpostaviti skupni podatkovni sistem s katerim bomo dosegli nenazadnje tudi več transparentnosti.

Pomembno je, da sta svet in parlament uspela doseči kompromis v zvezi s to direktivo. MIFID 2 in MIFIR sta, dve zelo pomembn, sta dva pomembna zakonodajna akta po krizi. Namen je, da, zaščit, da zaščitimo investitorji, da ukrepimo preglednost in da se soočimo za špekulacijami. Zato tukaj potrebujemo ta nova pravila. Je pa obžalovanja vredno, da smo zaradi problemov okrog uh, Eh, IKT strukture, morali preložiti začetek veljave teh dveh zakonodajnih aktov. Komisija tega v prihodnosti več ne sme dopustiti. Pričakujem redno poročanje o eh, nadaljnem doseganju napredka. Zelo bi bila razočarana, če ne bomo pripravljeni do leta 2018. Ne smemo si privoščiti dodatnih zamud. Treba je poskrbeti za napredek na področju ukrepov na drugi stopni in treba je poštevati pomisleke parlamenta eh, v zvezi z novimi režimi pri trgovanju z blagom. Nujno moramo zagotoviti, da finančni akteri ne bodo na trgu blaga povzročili povišanje cen eh, osnovnih potrebščin, blaga, kajti to prizadene um, navadne državljane in državljanke. Ko treba je ohraniti nadzor nad temi novimi režimi, ki so bili uvedeni na drugi stopni. Ne smemo razvodeniti pravil, ki smo jih sprejeli na prvi stopni. Gospod Šonkeli. Hvala lepa. No, uh, sedaj smo morali odložiti začetek veljave tega svežnja do januarja 2018. Dobro je, da poskrbimo za to, da uh, sprejemamo zadeve, ko so za to dovolj zrele, ne pa da ravnamo preuranjeno. Ta zakonodaja je pomembna. Uh, Po tej recesiji, ki sledila finančni krizi, pozdravljam nova pravila za dobro deluče finančne trge Evropske unije. Finančni trg je bistvenega pomena za gospodarstvo in pa za rast in za poslovanje, to je jasno. Ampak ti trgi morajo biti dobro regulirani. Pravični morajo biti, če temu ni tako, lahko to škodi gospodarstvo. Pozdravljam zakonodajo o izboljšanji zaščiti investitorjev, ukrepe za preprečevanje na skrižja interesov in pa ukrepe za izboljšanje preglednosti. Eh, te ukrepe potrebujemo že dolgo, veselim se začetka njihovega izvajanja. Eh, pravila o razkritju bodo razkrila nepravične investitorje in to bo zmanjšalo možnost eh, špekulacij, eh, oportunističnih posrednikov, ki ne bodo tako več izkoriščali potrošnikov za njihov finančni dobiček. Ta zakonodaja bo prav gotovo odigrala pomembno vlogo pri stabilizaciji našega gospodarstva v prihodnih letih. Na ta način bomo preprečili nadaljni nastanek špekulativnih mehurčkov, ki bi nas spet uh, pahnili v recesijo. Zato pozdravljam te predloge. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kelly. Gospod Sant. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Besedila, o katerih razpravljamo, se nanašajo na kompleksno zakonodajo, ki smo jih razvili v zadnjih letih eh, kot odziv na kompleksnost finančnih trgov. Na ta način lahko razmišljamo o sektorju finančnih storitev. V zadnjih letih, predvsem od panamskih dokumentov in pa Lux Lixa, so finančne eh, inštitucije v mislih ljudeh vedno bolj povezane z pranjem denarja, z izogibanjem davkov in korupcijo. In uh, to je zaradi določenih neodgovornih uh, oseb, ki želijo finančni dobiček na podlagi davčnih oaz. Ampak to ne pokaže vse resnice. Gre za globaliziran finančni sistem, ki potrebuje tudi robustne finančne storitve, tako da bomo lahko učinkovito porabili razpoložljive vire. Uh, Tukaj smo pripravili nove predloge, s katerimi bodo finančni trgi bolje prilagojeni našim potrebam. Potrebujemo nove ukrepe, s katerimi bomo lahko zagotovili širito finančnih, prak, eh, širito finančnih praks, odgovorne finančne inštitucije, ki bodo zavezane etičnemu ravnanju. Trenutno takšnih zagotovil še nismo imeli. Gospod Kocolina. Do 2018 moramo eh, to zakonodajo pričeti izvajati, ker zagotoviti moramo preglednejše in učinkovitejše eh, zbiranje podatkov. Biti moramo previdnejši. Še prav posebej, eh, kadar uvajamo to vrstno zakonodajo, ne da bi si prej zastavili natančne cilje, ne da bi vzpostavili instrumente za prehodno obdobje ne da bi zagotovili finančna sredstva za uh, ESMO. Na ta način namreč ogrožamo uh, eh, ulagatelje uh, eh, in uh, varčevalce, uh, pa tudi banke. Uh, zastaviti si moramo ambiciozne cilje, le na ta način uh, bomo lahko vzpostavili učinkovit sistem. In zaradi tega potrebujemo to dodatno leto. Gospod Morel, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Ja. Uh, ureditev finančnega trga je uh, seveda nujno potrebna. Uh, to zahtevajo uh, skoraj da vsi evropski davkoplačevalci, ki so uh, bili žrtve finančne krize leta 2008. Takrat se je izkazalo, kako zapleteni so finančni instrumenti in kako pomembno mesto imajo v našem gospodarstvu. Strinjam se torej z tem poročilom. Ampak eh, za tem seveda Evropska komisija ne more dobiti blanko čeka za eh, neizvajanje ukrepov, ki so nujno eh, potrebni. Še prav posebej bi opozoril na špekulacije z surovinami in pa živilskimi proizvodi. Eh, ne moremo eh, zapreti enih vrat, zato da bi na stežaj odprli eh, druga. In tukaj govorim o slepi liberalizaciji na določenih področjih, kot recimo na področju listninjanja. Biti moramo previdni, ampak to poročilo je korak v pravi smeri. Najlepša hvala, sedaj pa prosta razprava, najprej kolega Denano. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Potrebno je zaščititi potrošnike, potrebno je zaščititi ulagatelje, potrebno je zaščititi državljane, potrebno je povrniti zaupanje v finančne trge. Preprečiti je potrebno špekulacije, zagotoviti preglednost eh, finančnih trgov. Vse to so seveda eh, pomembni eh, elementi. Eh, leta 2008 se je izkazalo, kako zelo nevaren je neurejen eh, finančni trg. Eh, finančna sredstva potujejo svetlobno hitrostjo, pri tem pa so finančni trgi povsem neusklejeni z realnim gospodarstvom. Zato potrebujemo učinkovito zakonodajo, ki bo preprečila špekulacije in zagotovila oziroma povrnila zaupanje evropskih državljanov v finančne trge če sem eh, dobro razumev, eh, je potrebno razjasniti še nekaj podrobnosti, medtem pa upamo, da ne bo izbruhnila nova finančna kriza. Kolega Marijas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da bo uspeh tega predloga odvisen od tega, kako dober bo sistem poročanja. Agencija ESMA in nacionalni organi bodo morali poskrbeti za vzpostavitev sistema referenčnih podatkov, ki bodo poenostavili sodelovanje med ESMO in nacionalnimi organi. Na ta način se bomo lahko izognili tržnim zlorabam. Sedaj imamo pravila za odobritev finančnih inštitucij, instrumentov. Metode za pridobivanje teh podatkov, za poročanje pa še niso bile dovolj izpiljene. Upam, da se bo to zgodilo v naslednjih letih. Gospod Stiladinos, hvala lepa. Jasno je, da zaradi značilnosti finančnih trgov, ta vsebujejo tudi veliko tveganja. Ampak ko, pri, ko prihaja do manipuliranja finančnih trgov, kar vpliva na investicije, je treba vse skupaj tudi kazensko preganjati. Ko gre za poročanje, ko gre za podatke, je treba zagotoviti, da bomo imeli učinkovit sistem. No, seveda zelo velike institucije, uh, lahko celo se uprejo nacionalnim uh, uh, vladam. Verjetno se spomnite, ko je grška vlada vzbudila pričakovanja, ki so potem odprla vrata za finančno krizo. Na finančnih trgih morajo veljati stroga pravila o preglednosti, prav tako potrebujemo sistem kazni in sankcij, s katerimi bomo lahko zagotovili da bomo odpravili nepravično ravnanje, samo zato, da zaščitimo investitorja. Hvala lepa. Gospod komisar Hil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Začel bom pri osnovni točki o dobri zakonodaji. Načela dobre zakonodaje so ta, da je treba zastaviti realistične uh, roke, časovnice. Sam uh, Eh, sovražim zamujanje rokov, ampak eh, hvaležen pa sem za to, da je tukaj prevladal argument za zdrave pameti. Razumljivo je, da podrujemo to zamudo, to preložitev, zato da bomo lahko ustrezno upremili ta kompleksen zakonodajni akt sem pa zavezan temu, da bomo sedaj spoštovali to novo časovnico, nove roke, to pomeni seveda, da morajo biti roki um, realistični in zavezan sem tudi kasnejšemu izvajanju. Kar se tiče specifičnih značilnosti, si želimo, da bi večino ukrepov na drugi stopni sprejeli junija. Uh, RTS smo v glavnem že sprejeli, preostanek bomo sprejeli ta mesec. Uh, Eh, tako da ostajajo stvari odprte samo na določenih področjih. Tukaj bo ESMA ponovno po preučila svoje predloge in gre med drugim za zadeve, na katere je opozarjal tudi Evropski parlament. Gre recimo za trg obveznic in izvedenih inštrumentov, prav tako ste zahtevali eh, previden pristop, načelo previdnosti, potem, ko gre za omejevanje pozicij, o tem so govorili številni poslanci. Uh, Eh, kjer gre za kmetijske izvedene inštrumente, morajo biti eh, omejitve pozicij bolj razumne, tako za likvidne, kakor za nelikvidne trge. Nekateri v parlamentu želijo omejiti volatilnost in eh, možnost špekulacij s pomočjo režima omejevanja pozicij, zlasti ko gre za občutljivo blago mi želimo, da bi ta režim omejevanja bil prilagojen posameznemu tipu blaga, s katerim se trguje. Treba je uravnotežiti to, kako bo eh, ta revidirani režim eh, odpravil eh, volatilnost cen blaga in ki, kako bo hkrati ohranil stabilnost trga. Tukaj je treba zagotoviti primerna pravila ehm, in tisti, ki odgovorno uporabljajo finančne trge, morajo biti sposobni uravnavati svoja tveganja. Kar se tiče vprašanja v zvezi z izvajanjem ukrepov na drugi stopni, da, temu sem zavezan, s tem bom začel kar se da hitro. Uh, In uh, rekel sem, da ne zahtevamo blanko čeka, uh, to vam lahko zagotovim. Prav tako pa bom zagotovil, da bodo moji uradniki, pogajalski ekipi uh, Eh, redno poročali o napredku, ki je bil dosežen. Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo poročevalec gospod Ferber. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. Najprej bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali v razpravi. Samo nekaj točk bi želel razjasniti. Prvič, kot poročevalec ne bi nikoli privolil v preložitev začetka veljave, če bi to zahtevala samo industrija. Tisti, ki pravijo, da tukaj sledimo industriji, z vsem spoštovanjem, vprašanjem. Tukaj laže Evropskemu parlamentu in pa javnosti. Gre za to, da eh, ESMA ni poskrbela za tehnično infrastrukturo in za predpogoje za to, da bi nacionalni nadzorni organi lahko ustrezno upravljali svoje naloge. Drugič, pri dveh poročilih, o katerih bomo glasovali, ne gre za vprašanje omejevanja pozicij. Uh, Ehm, gre za regulatorni tehnični standard, o katerem še razpravljamo. Gospod Hil je pravkar spregovoril o tem. Parlament je tukaj jasno opisal svoje stališče in sedaj čakamo na to, ali bo komisija izpolnila naše zahteve. Vendar pa to ni predmet današnjega glasovanja. In pa tretjič, pri točkah, ki smo se jih lotili, nismo nobene točke uvrstili v poročilo zaradi industrije. Vse te točke smo v poročila uvrstili zato, ker smo se poročevalec in pa poročevalci v senci mesece in leta sestali s komisijo za ESMO, razpravljali smo o tem, kako bi lahko rešili odprte probleme in tiste točke, kjer je ali ESMA ali komisija rekla, uh, teh točk ne moremo rešiti zgolj za direktivo, tega smo se tukaj lotili. In pa še neko zadnjo točko smo uvrstili v luči direktive o prospektih. Eh, torej zaradi tega bo prišlo do spremembe direktive MIFID, zato da ne bo treba spreminjati direktive o prospektih. Tukaj ne gre za zahteve industrije, ampak gre za boljšo zakonodajo. Eh, gre za to načelo, ki smo ga vsi tukaj sprejeli. Zato zavračam te očitke, da ustvarjamo nove vrzeli za industrijo. To eh, je nezaslišano, da nekateri kolegi to trdijo. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so z menoj konstruktivno sodelovali. To me opogumlja tudi za delo v prihodnosti. Hvala lepa. Grazie, onorevole. Najlepša hvala. Gospod Ferber, hvala lepa vsem kolegom za razumevanje.